Good afternoon, colleagues. Um, we start the meeting a little bit later. Kolegi, nekoliko kasneje bomo začeli sejo, kajti črtana je bila prva točka na dnevnem redu. Začenjam z sporočili predsedujočega, potem pa bomo slišali o operaciji Sofija. Torej, sporočila predsedujočega, najprej sprejem dnevnega reda. Tri spremembe imamo. Pri četrti točki naj bi slišali poročanje o tekočih pogajanjih z Egiptom, Izraelom, Žirijo, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Tunizijo in Turčijo glede mednarodnih sporazumov o izmenjavi osebnih podatkov z Europolom. Ta točka je bila preložena na naslednji sestanek odbora Libe 11. aprila, potem točka 7 gre za sprejem osnutka mnenja o sklenitvi sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz atomske iz Evropske unije in Eh, Evropske skupnosti za atomsko energijo. In pa deveta točka, um, sprejem osnutka poročila, skupni standard in postopki za uračanja. Tudi to je torej, prenovitev in je bilo preloženo na naslednjo sejo odbora Libe 11. aprila. Če ni ugovorov, bomo sprejeli tako spremenjeni dnevni red. E, imamo vse razen e, galščine, danščine, Eh, in malteščine. Delegirani akti 27. marca sta bila uložena dva ugovora strani Libe k delegiranemu aktu, ki spreminja. Tekmujem z nekakšnim hrupom. 27. marca sta, bili, sta bila sprejeta dva ugovora k delegiranemu aktu komisije, ki spreminja uredbo uh, za notranji sklad za notranjo varnost, potem tudi finančni inštrument za eh, upravljanje zunanjih meja. Potem eh, spremenjen je bil tudi ugovor v zvezi z skladom AMIF, to je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju, z veliko večino oba delegirana akta, torej ne bosta stopila v veljavo. In pa tretjič, čaka nas eh, elektronsko glasovanje ob 16.30. Prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Preden začnemo obravnavati prvo točko na dnevnem redu, moramo še sprejeti zapisnike eh, z dne 6. septembra, 26. in 27. marca, 18. oktobra, 29. januarja, 6. septembra, 26. aprila, 27. februarja in 20. februarja. Če ni ugovora, so vsi zapisniki sprejeti. Sedaj pa točka 9 na dnevnem redu. Gre za novi mandat v zvezi z operacijo Sofija, torej gre za peto točko na dnevnem redu. Morali bi razpravljati z predstavnikom Evropske službe za zunanje delovanje in predsedstvom sveta. Z nami je Edvard Delano, ki ga lepo pozdravljam. Prav tako smo prosili romunsko predsedstvo naj pošljo svojega predstavnika, ampak to, bi, to ni bilo možno. Nekoliko sem razočaran. Sploh glede na širše ozadje. Pedro ne more spregovoriti o trenutnih razmerah v Libiji, bo pa omenil nekatere točke v zvezi s tem in pa naš, točko naše osrednje razprave, Sofija. Torej, 29. Eh, marca se je svet odločil, da bo do 30. septembra podaljšal operacijo Sofija. Glavni mandat operacije Sofija je, da prispeva k. Um, odpravljanju eh, tihotapljenja migrantov v sredozemlju. Eh, želimo si torej poglobljene razprave o tem z Pedrom Seranom. Gospoda Serana, prosim naj predstavi trenutno stanje v zvezi z operacijo Sofija. Prosim, da nekaj poveste tudi o trenutnih razmerah v Libiji in kako bo to vplivalo na naše dejavnosti v sredozemlju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljam vse člane odbora in druge kolege. V veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj. Tu je zelo aktualen trenutek, kako je povedal gospod predsedujoči. So razmere v Libiji trenutno kompleksne, predvsem, ko gre za območje okrog Tripolija. Tam potekajo operacije, ki jih vodi vodja uh, Libijske nacionalne vojske, gospod Haftar. On je prejšnji teden napovedal namen uh, zasedbe Tripolija. Visoka predstavnica Federike Mogherini je zelo aktivna, vse odkar je bila podana ta izjava, vse skupaj eh, osredotoča, eh, usklajuje z generalnim sekretarjem ZNA. Srečali so se tudi zunani ministri prejšnji teden in v tem trenutku verjetno o tem razpravljajo eh, zunani ministri na srečanju v Luksemburgu razmere se hitro spreminjajo, pravzaprav ne vemo, kaj se dogaja, kakšen bo rezultat. Visoka predstavnica in SZD je povdarila, da ne more biti rešitve za uporabo sile in da se treba vrniti k procesu pogajanja, ki ga vodi ZN in pa posebni um, odposlanec generalnega sekretarja gospod Salame. On je že sklical nacionalno konferenco, ki bi morala potekati od 14. aprila. Torej, mi smo se približali k temu, da bi združili vse strani in da bi našli rešitev za trenutno nestabilnost v Libiji. No in od tam smo želeli eh, začeti volilni proces, ki bi omogočil stabilno politično rešitev ter tudi ustavno reformo. No, eh, dejanja generala Haftarja so sedaj eh, zaustavila ta proces. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Danes zjutraj so v mestu potekali boji, slišali smo tudi poročila no, ne govorim o centru mesta, ampak o mm, širši okolici mesta. Slišali smo tudi, da so vstopili na letališče. To je moja zadnja informacija v zvezi s, tedani, v zvezi s tamkajšnjimi razmerami. Pozvali smo k temu, da se vzdržijo nasilja, ampak verjetno bo nasilje eskaliralo. Eh, vsi mednarodni organi so pozvali k eh, zaustavitvi nasilja in so se sestali tudi prejšnji vikend. Skratka, jasno je, da ne more biti rešitve z uporabo nasilja. Mi v Libiji podpiramo vlado nacionalne sprave v skladu z dogovorom pod okriljem ZN, no, ampak eh, trenutna situacija je precej eh, zaskrbljujoča. Libijska nacionalna armada skuša skleniti dogovor z različnimi oboroženimi skupinami. Eh, skratka, kaj več o tej situaciji ne morem povedati. Zadeve se razpletajo in upam, da se bo vse skupaj razpletlo na, ta, na tak način, da bo mednarodna skupnost lahko še naprej podpirala proces, ki ga je sprožil posebni predstavnik eh, Salame. Treba se izogniti bojevanju, predvsem v mestu kot je Tripoli, kjer živi velik delež prebivalstva in zato bi lahko prišlo do velike izgube človeških življenj, če bi nasilje eskaliralo. Kar se pa tiče operacije Sofija, trenutne razmere kažejo na to, kako pomembno je zagotoviti prisotnost varnostnih organov v sredozemlju leta 2015, ko je bila vzpostavljena operacija, je bil njen osrednji mandat ta, da ščiti življenja migrantov za bojem proti organiziranemu kriminalu, ki je kriv za nezakonite migracije. To je bil mandat, to takrat se je še razširil, sedaj pokriva tudi izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o embargo na orožje in o tihotapljenju migrantov iz Libije. To so, to, sta, to so torej trije mandati operacije Sofija. Eh, prvi mandat, boj proti organiziranemu kriminalu, ki je kriv za nezakonite migracije. No, tukaj se je pretok migrantov čez sredozemlje zmanjšal v velikem obsegu eh, od leta 2016 eh, naprej. za 94 odstotkov migracij manj je bilo v sedanjem obdobju v primerjavi z lanskim letom. Samo 400 migrantov je z pomočjo organiziranega kriminala dosilo obale Ital Italije. Eh, lani jih je bilo v tem obdobju 3000. Um, ehm, torej, Eh, gre za kompleksno politiko Evropske unije, sodelujemo z državami izvora migrantov, živi, eh, sodelujemo z državami tranzita, sodelujemo pa tudi z UNHCR in pa z ZN, zato da bi preprečili zlorabe pravic migrantov v Libiji sami. Skušamo ljudi premestiti iz uh, taborišče za pridržanje, želimo, da bi čim prej zapustili Libijo. Um, Evropska unija je 43 tisoč imigrantom uh, omogočila, da so se vrnili domov. Evropska unija je evakuirala 3300 beguncev. Vse v okviru programa pomoči uh, AUM in pa UNHCR. Gre za torej kompleksen pristop. Želimo se boriti proti poslovnemu modelu organiziranega kriminala, ki je odgovoren, ki je odgovoren za nezakonite migracije. In, in operacija Sofija je bila pri tem zelo učinkovita. Kar se pa tiče neposrednje, eh, no, tukaj so še neposredne operacije na morju. um, skrbimo tudi za koordinacijo pomorskih centrov za reševanje na morju in sodelujemo za libijsko obalno stražo. Oni nam pomagajo pri boju proti organiziranemu kriminalu, prav tako pa reš, rešujejo življenja migrantov v libijskih teritorijalnih vodah. Večina migrantov je namreč izgubila življenje ravno v libijskih teritorijalnih vodah. Operacija sama nima mandata za reševanje migrantov. Seveda pa to mora početi, kajti um, to zahteva mednarodno pomorsko pravo. Več kot 40 tisoč ljudi so že rešili v zadnjih nekaj letih. Šestindvajsetega marca je torej prišlo do podaljšanja mandata za šest mesecev. In govorim o istem mandatu. Mandat se torej ni spremenil, še naprej gre za te tri sklope ukrepov. No, eh, svet pa se je dogovoril tudi o tem, da bodo trenutno suspendiral uporabo reševalnih ladij. Zakaj? zato ker v tem trenutku ni dogovora o tem, kako urediti vprašanje um, pristajanja ladij v državah Evropske unije. Uh, V izvornem dogovoru bi naj vse ladje pristale v uh, Italiji, ampak Italija že lani je povedala, da s temi operacijami ne želi nadaljevati. Od avgusta je visoka predstavnica predstavila različne možnosti državam članicam, zato da bi lahko nekako rešili to vprašanje. Ampak trenutno še ni bilo ustreznega dogovora. Uh, Eh, no, kot sem že povedal, to ni del mandata samega, ampak če že rešuješ ljudi na morju, moraš vedeti, kaj potem narediti s temi ljudmi v skladu z mednarodnim pomorskim pravom. Trenutno ni dogovora o tem. Države članice so torej obnovile mandat operacije, so pa suspendirale napotitev reševalnih ladij v sredozemlje, eh, sedaj čakajo na rešitev vprašanja raztovarjanja ljudi ki so za ladje pripeljani v Evropsko unijo. No, um, potem pomembno je tudi vprašanje zračnega nadzora, to je treba okrepiti. Prav tako pa je treba okrepiti ukrepe nadzora na obali, eh, ko gre za delovanje obalne straže, ki je bila usposobljena v okviru operacije Sofija. Odločitev o obnovitvi mandata je zapisano tudi to, da lahko ehm, svet ministrov v katerem koli trenutku ponovno oceni situacijo in uh, sprejme odločitev v zvezi z mandatom skladno s tem. Eh, prav tako smo identificirali vire, ki bi jih lahko mm, napotili v operacijo Sofija, če bi se o tem dogovoril PSC in pa svet. Zato pa je treba vnaprej identificirati vire in sredstva, ki jih lahko namenimo za to operacijo. Takšno je torej trenutno stanje. Toliko z moje strani, uvodoma sem pa pripravljen odgovoriti bolj podrobno, če bodo poslanci to želeli. Gospod Serano, še enkrat hvala, da ste danes z nami in da ste prišli ob tako aktualnem trenutku in hvala, da ste opisali trenutne razmere v Tripoliju. Vsi kolegi tukaj so se javili k besedi. Jaz bi se navezal. na to, o čemer ste govorili. Torej, ne bomo eh, v, v okviru operacije Sofija ne bomo napotili reševalnih ladij v sredozemlje. Vi ste povedali, da ste 45 tisoč ljudi rešili v okviru eh, operacije Sofija, ki je nadomestila operacije Triton in Poseidon. Eh, kakšen bi bil, bi bil vaš odgovor na to vprašanje, ki se ga vsi zastavljamo? Uh, če torej ehm, ne bomo več napotili ladi v sredozemlje iz Evropske unije, potem se moramo zanašati zgolj na obalno stražo v Libiji o, jasno je, da bo bruto rezultat tega izgubljena življenja. To je vredno nekaj, o čemer vas bodo spraševali tudi drugi kolegi. In pa še razmere v Libiji oziroma v Tripoliju. Morda je moje vprašanje naivno, ampak kako SZD gleda na te dogodke v okolici Tripolija? Seveda bi to lahko povzročilo še več beguncev. Ja, morda je to mm, samo po sebi umevno, no? ampak če bo prišlo do tega dodatnega pritiska, kako bomo se soočili za to humanitarno situacijo z mm, vlogo obalne straže in pa v zvezi z politično situacijo? Mm, imate morda kakšno stališče o tem z humanitarnega, pa tudi z političnega vidika? Judith Argentini. Thank you, Chair. Če. Hvala. Gospod predsedujoči, spomnim se, ko, smo, ko je bil odstranjen Gaddafi z oblasti. Takrat so bili številni afriški migranti tako rekoč potisnjeni na ladje v sredozemlje. Čeprav tega niso želeli in prišlo je do veliko veliko zmede. Sedaj vidimo, kako se Haftar približuje Tripolijo. Ali se vam ne zdi, da bi lahko potem prišlo do novih beguncev, tudi Libicev, ki bodo prav tako potrebovali nek varen pristam? Ali se vam ne zdi, da je to najslabši možni trenutek, da se v okviru operacije Sofije eh, odločili, da ne bomo več napotili ladi v sredozemlje. To je pravzaprav nekako eh, zelo dvolično. Mandat je bil podaljšan, eh, vendar pa opreme več ne bo. To je pravzaprav podobno razmeram iz leta 2015. Takrat so na afriške migrante gledali kot na plačance Gaddafija in so morali oditi kaj se bo zgodilo, če bomo imeli sedaj še libijske begunce. Potem, če so moje informacije prave, bi naj sedaj v okviru operacije Sofija nadzorovala situacijo tudi letala. Torej letala bi, ogle, bi, si, o, bi nadzorovala situacijo na morju in bi poročala o tem, če je treba reševati ljudi libijskemu reševalnemu centru. Torej, kako lahko potem pričakujemo, da bodo libijske obalne straže, spričo vsega, kaj se dogaja v Libiji, potem še reševali begunce na morju in jih vračali v situacijo, iz katere so pravzaprav pobegnili. Torej, mi najprej pomagamo libijskim stražam, da najdejo ljudi, ki skušajo bežati preko sredozemlja in jih potem vrnejo v uh, centre za pridržanje, to je tako ali tako že sporno. Sedaj pa bi lahko pomagali še libijskim silam in tistim, ki so na strani Haftarja. Ehm, torej, kaj menite o tem? Obstaja možnost, da bi se začela državljanska Libija v, eh, da bi se začela državljanska vojna v Libiji in to je res najslabši možni trenutek, da odstranite svoje reševalne ladje iz sredozemlja. Gospod Koster. Hvala, Klod, hvala za poročilo gospodu Seranu. Želel bi povdariti da smo z zaustavitvijo reševalnih vozil v okviru Sofije in z kriminalizacijo delovanja nevladnih organizacij pravzaprav ostali brez reševalnih ladij v sredozemlju. Vemo, da se bo sedaj spomladi spet veliko beguncev odpravilo na pot in zato obstaja velika grožnja, da se bo humanitarna kriza v sredozemlju zaustrila. Gledališki režiser Roberto Čuli je v intervjuju povedal naslednje pri utopljenem so našli v eh, sukniču zašit, eh, zašite spričevalo. Eh, hotel ga je skriti. Eh, šlo je za 12-letnika, ki verjame v to, da bo z dobrim spričevalom uspel v Evropi. To bi bila Evropa v duhu Kanta in Voltera. Ampak mi smo se prepustili Evropi, Salvinijev in Štrahejev in tome zelo žalosti, še več eh, otrok se bo verjetno utopilo, kaj ti tudi operacija Sofija bo ostala brez reševalnih ladij, ostal bo samo nadzor v zraku in pa tako imenovano okrepljeno sodelovanje za libijsko obalno stražo. Tukaj se že postavlja vprašanje, kakšno nalogo bodo imela ta letala če bodo videla v, ljudi v stiski. Eh, lahko bi bili cinični in bi vprašali, ali bodo spustili uh, reševalne vrvi ali lestve v morje, da bi jih reševali. Zasebne reševalne ladje tega več ne bodo mogli početi, kajti takšno početje je bilo sedaj kriminalizirano. Te ladje več ne bodo smele reševati 12-letnega dečka, ki sem ga prej omenil. No, in ali bo potem tako, da se bo Evropska unija neposredno obrnila na libijsko obalno stražo in da bo s tem kršila tudi um, libijsko konvencijo, uh, ženevsko konvencijo o beguncih. No, na zadnje, ko smo razpravljali o operaciji Sofija tukaj, mediji niso bili tako sredotočeni na Libijo, ampak sedaj po teh dogodkih okrog eh, Tripolija bodo, li, da bodo mediji spremljali to situacijo. Tudi to, kar počnemo mi v zvezi z Libijo, bo postalo bolj javno. Ehm, tako da bodo naše politike pod še hujšim nadzorom. Barbara Spinelli. Grazie, Hvala, predsednik. Rada bi izrazila svojo globoko zaskrbljenost zaradi spremenjenega načina delovanja operacije EUNAFOR oziroma operacije SOFIA v tem okviru. In sicer To, da se omaknejo ladje po kriminalizaciji nekaterih medvladnih organizacij, ki so izvajale dejavnosti reševanja, je zelo jasen signal, katerega rezultat je, da je sredozemlje povsem brez nadzora in brez operacij razen tistih, ki so zaupane Libiji, kakršne v bistvu ni kot države. To je neka izmišljija, da se lahko sredozemsko morje in življenje vseh ljudi na njem prepusti rokam Libije. Saj je bilo to že veliko prej, pred temi zadnjimi operacijami tukaj zelo veliko vojnih spopadov in po mojem je ta situacija res zelo zaskrbljujoča. Zato bi bilo treba to odločitev ponovno pregledati, saj daje vtis, da je tukaj teror v nekem čudnem ravnovesju in kjer je uh, v bistvu smrt migrantov tisto, kar se želi doseči. To bi bila ta končna rešitev. In to je zelo hudo. In naj spomnim, da je celo papež rekel točno to, da naj se ne priskoči na pomoč brodolomcem. To pomeni, da naj se jih pusti umreti. In to je očitno izbira Evrope, še sam sveti oče je to rekel. Uh, In za konec še to. Ta predpostavka za urjenje pripadnikov libijske obalne straže temelji na tem, da naj bi bila Libija varna država za izkrcanje, ampak dejansko sedaj, tudi če vi govorite, da ta država varna ni, pa pomeni, da jo s tako odločitvijo kot tako obravnavate. Že dve leti OZN trdi, da Libija ni varna država in eh, prava vojna med Haftatom in Saražem poteka, zaradi česar je Gutierrez, generalni sekretar OZN, obiskal begunski tabor v Tripoliju in izjavil po tem obisku, da je globoko šokiran in da nihče ne more v tem trenutku trditi, da je Libija varno pristanišče za izkrcanje. Varnost migrantov ni samo odgovornost Libije, temveč je odgovornost celotne mednarodne skupnosti. In to je generalni sekretar OZN Eh, katerega besede sem zdaj citirala in on pravi, da ta naš sistem ne deluje, torej si je treba zamisliti nekaj novega. In kaj bi želela še povedati? To, kar se dogaja v begunskih taboriščih, je nekaj, na kar moramo biti zelo pozorni. V taborišču v Tripoliju begunce uh, vlečejo ven iz celic. Uh, potiskajo jim orožje v roke in jih silijo, da se borijo proti Haftatu. In to je res nekaj groznega. O tem priča reportaža Sally Hayden, ki je zelo dobro dokumentirana in prav zaradi teh sporočil o uporabi priprtih oseb v vojne namene, je uh, reagiral Gutierrez s um, tem citatom, ki sem ga prej povedala. Kolegi, oprostite, nekoliko sem izpo, pozabil na čas. Um, slišali bomo še dva govornika, Ano Gomeš in Majte, prosim, da se omejita na čas za govor. Birgito, prosi še ti. Torej vsak dobi eno minuto, potem pa bomo imeli še nekaj časa za to, da odgovori gospod Serrano. Birgit, Ana in Majte. Hvala, kratka bom. Veliko stvari je že bilo omenjenih, ampak nekoliko me skrbi. V tem parlamentu te dni veliko govorimo o lažnih informacijah. In sprašujem se, če bi danes morala govoriti o lažnih informacijah ali pa bi naj bila presenečena nad kreativnimi ubeseditvami, ki jih uporabljate najprej pravite, dejavnosti v okviru Sofije se nadaljujejo. Jaz ne vidim, da bi se to nadaljevalo. Eh, to je nekaj popolnoma drugega, če nadzorujete stvari iz zraka. Potem rekli ste, da je večina migrantov umrlo v Libijskem morju in češ, da z sodelovanjem z obalno stražo rešujemo življenja. To ni res. Vsi vemo, kaj se dogaja v Libiji kaj tam trpijo migranti, njih mučijo, jih ubijajo, jih eh, zasužnijo. Mi tukaj ne rešujemo nikogar. Ne vem, če bi to sploh imenovala zlorabljanje migrantov. To je zelo zanimiva ubeseditev. In potem, ko govorite o organiziranem kriminalu, ki prisili tihotapce v to, da zapus, ki eh, prisili imigrante v to, da gredo v roke tihotapcev. Ja, kdo je pa tukaj tisti, ki pravzaprav potrebuje zaščito? In ko govorite o premestitvi, eh, tukaj ne vidim nobenih uh, razumnih številk v zvezi s tem. Res. Uh, ne vem, če je primerno, da s takšnimi pojasnili opisujete to, kar se tam dejansko dogaja. Ana, na hitro. Hvala lepa. Lahko razložite, zakaj smo začasno prekinili s tem, pa čeprav vidimo potrebo potem. Mar ni tako, da bi nevladne organizacije sedaj morale reševati življenje na mesto te operacije, ki je reševala življenje, pa sedaj ne več, na mesto, da jih kriminaliziramo. Vsi vemo, kaj se je zgodilo, ko se zdi, da komisija pravi, da nevladne organizacije ne bi smeli biti kriminalizirane. Ne samo to, moramo prepovedati, da jih kriminalizirajo. In sedaj nevladne organizacije počnejo to, kar je počela Sofija zaradi ofenzive Haftarja. Ampak seveda to ne želi zmočiti, zmotiti, oprostite, načrte Združenih narodov in zato je tam tudi Gutierrez. Sedaj imamo boj za regionalno razmerje sil, tudi med Turčijo, Egiptom in ostalimi, kar pa vloga drugih držav članic EU tudi Francije, kar se tiče Sadske Arabije, Egipta in Haftarja, bomo ponovili napako kot v preteklosti. Hvala lepa, Ana. Hvala lepa. Hvala lepa. Majte minuto. Sí, no, no quiero quitar tiempo. Solo voy a decir dos cosas. Ja, ne bom predolgo, samo dve stvari. Prvič, uh, te, uh, ljudi obravnavamo hujše kot živali, in številni tukaj pa trdijo, da ob tem samo uh, izpolnjujejo dokaze drugič. Um. Hvala lepa, ja. To je bilo zelo jedrnato, pa ste vseeno povedali, kar ste želeli. Prosim, beseda je vaša, seveda ne morete spregovoriti o vsem, čustev je veliko, ampak morda ključne zadeve, kaj se dogaja s to operacijo. Much, and, and I... Hvala lepa. Da, poznam ton in tudi frustracije s katerimi se strinjam. Tako da ne moram dodati nič drugega. Seveda, če se gledamo razmere v Libiji, smo vsi vznemirjeni in tudi jezni. In to zaradi tega, kaj se dogaja in zaradi tveganja za izgubo življenj. Tukaj dvoma ni. Mislim, da nihče ne trdi, da smo v najboljših možnih razmerah. Moram pa reči, da kljub temu odločitev, ki je bila sprejeta o podaljšanju mandata Sofije, je bila sprejeta še pred temi premiki. Torej, to še ni bilo uračunano, ko smo sprejemali odločitev. Moram tudi reči, da odločitev predideva možnost spet izvajanja operacije, ko bo to potrebno začasna prekinitev to ne pomeni, da spoh ne bo plovil, ampak bodo plovila na voljo, če bi jih še potrebovali. Prav tako je potrebno vedeti, da je vloga in mandat operacije Sofija reševanje življenj z bojem proti organiziranemu kriminalu, ne pa same operacije reševanja. Seveda rešuje, to ni operacija reševanja, rešuje, ampak tudi če vzamete število rešenih v sredozemlju, je Sofija vzela približno petino reševalnih operacij. To je precej in to je potrebno nadaljevati, ampak obstajajo potem tudi druge operacije. Odgovornost za reševanje pa je odgovornost pomorskih koordinacijskih centrov. Torej, tukaj ste sprašali, kaj se pa zgodi, če se odkrije skupina ljudi v čovnu, potem se takoj pokliče pristojni koordinacijski center za reševanje in odgovornost za reševanje je pri tem centru. Naj si nam bo všeč ali ne, za migrante in plovila vemo, da uporabljajo pravzaprav zelo slabe čovne, kar kakšne splave, ki naj ne bi šli prek teritorijalnih voda. Tako da ima libijska obalna straža pomembno vlogo pri reševanju teh migrantov. To, kar počne Sofija skupaj z drugimi programi za usposabljanje EU, je, da usposablja libijsko obalno stražo, da bi se na kar najbolj učinkovit in human način lotevali, lotevali oprostite, teh operacij. Kako se obravnava migrante v Libiji? Bili smo jasni, glede tega, glede tega nismo zadovoljni. EU sodeluje združenimi narodi, da bi te pogoje spremenili. Prav tako smo zelo intenzivno dejavni pri tem vprašanju. Razmere v Libiji poznamo in mislim, da nihče izmed nas ni zadovoljen. Ne, pred, ne glede tega, kar smo imeli pred napadom Haftarja, pa ne glede tega, kar imamo sedaj. Tako da je pomembno, da najdemo trajnostno rešitev. Samo tako bomo lahko na bolj učinkovit način kontrolirali razmere na področju migrantov. Toliko na kratko. Potem ste spraševali, gospod predsednik, ali bodo nedavni incidenti vodili do večjih valov. Težko je reči, kajti to bo vodilo tudi do manj premikov kot neposredni učinek. Težko je torej soditi, ampak biti moramo pripravljeni. To je jasno in zato mislim, da bo potrebno tudi z boljšim nadzorom iz zraka zagotoviti še več varnosti. Sveda to ni dovolj, to ni zadovoljivo, so pa to razmere, kakršne so v tem trenutku. Še naprej bomo zelo pozorno spremljali razmere in storili vse, kar je v naši moči, da bi storili vse, da zaščitimo prizadete in da spoštujemo mednarodno pravo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Serano, za tiste, ki so sodelovali v tej razpravi. To razpravo smo potrebovali z višjim uradnikom službe za zunanje delovanje. Hvala lepa, da ste bili tukaj, da se niste izognili tej razpravi. Predsedstvo ni tako, da ste sami. Zabeležili smo si, da vas predsedstvo ni podprlo. To pomeni, da ste sami morali, morali odgovoriti. Je pa to omogočilo našim poslankam in poslancem, da izrazijo zelo resne pomisleke, ki jih imamo, kar se tiče operacije Sofije in konteksta, v katerem je umeščena. To je bilo jasno povedano. Hvala lepa za odgovore. Seveda pa se razmere razvijajo in spreminjajo. Hvala, da ste odgovorili na ta vprašanja. Hvala lepa, gospod Serano. Najlepša hvala. Um, Tako sedaj pa bomo glasovali. Čez trenutek pripravite se. Elektronska glasovanja bodo, če so tu namestniki. Čez nekaj sekund bomo začeli. Uh, tako, če ste pripravljeni, bomo kar začeli z glasovanjem. Pri prvem glasovanju moram prebrati uvod, tako da se boste lahko vsi posedli, medtem ko to počnem. Torej, gremo na točko 6, prvo od glasovanj. To je predlog izvedbenega sklepa sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o pravosodnem sodelovanju kazenskih zadevah med Eurojustom in kraljevino Dansko strani Eurojusta. Ker ni bilo razprave, moram zelo na kratko in hitro prebrati to, kar je potrebno, bodite potrpežljivi. Naj vas spomnim, to je bil poenostavljen postopek, to je potrdil odbor prejšnji teden s glasovanjem v odboru in tako lahko zaključimo posvetovalni postopek pred koncem mandata. Sam sem bil potrjen kot poročevalec, kot predsednik obora, Eurojust, Danska komisija in predsedstvo so predstavili dogovor prejšnji teden 2. aprila in vsi so se zahvalili Evropskemu parlamentu za pospešitev postopka. Osnutek sklepa sveta in sporozum sta bila poslana. Naj vas spomnim, da gre za postopek posvetovanja, kjer izražimo naše mnenje do določenega roka. Kot poročevalec lahko povem tole. Nateljevanje udeležbe Danske v Eurojustu. Danska je del šengenskega območja in je v nekaterih instrumentih tretjega stebra in bo sodelovala tudi pri financiranju Eurojusta. Imamo varovalke, kar se tiče varstva podatkov, ne samo kar se tiče policijske direktive EU, ampak tudi nekatere druge varovalke imamo. In potem je gre tudi za uporabo EDPS-ja in vsega, sodb Evropskega sodišča. Prav tako predlagam kot poročevalec potrditev in pozivam vse skupine, da upozorijo vse predsednike skupin, da bo ta točka, potem ko bo izglasovana danes, dodana kot točka za naslednjo plenarno zasedanje. Tako, sedaj pa enotno glasovanje, če ste vsi pripravljeni. Glasujemo. Has everyone voted? Ste vsi glasovali? Ana? Ja, niste vsi glasovali, ne vem zakaj. Konec glasovanja. Sprejeto 37 za, nihče proti, en vzdržan. Ko bomo sedaj to dali na plenarno zasedanje, potem imamo sedmo točko, ki je bila preložena šlo je za glasovanje, ki je povezano z Združenim kraljestvom in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo. Sedaj gremo na točko 8. To je poročilo o preprečevanju razširanja terorističnih spletnih vsebin. Gre za sprejetje osnutka poročila. Poročevalec je Daniel Dalton. Preden začnemo z glasovanjem, pa me zanima, ali poročevalec želi spregovoriti, prosim. Gospod Dalton, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Naj podam nekaj pripomp, če mi dovolite. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegom za upravljeno delo, ko so skušali izboljšati to besedilo komisije. Kar se mene tiče, naj bom jasen, mislim, da za teroristične sebine ni prostora na spletu, vendar pa kompromis zahteva čas. To je kompleksno vprašanje s katerim se ukvarjamo, in nekaj resnih pomislekov. Poslanci bi morali to ustrezno pregledati in to smo storili skupaj. Vendar pa Evropska komisija se zdi, da misli, da vsak dor, ki želi spremeniti predlog, izgublja čas ali je v žepov Google in drugih korporacij. To veliko krat slišimo od komisije, to smo videli tudi pri avtorskih pravicah. In To kaže na nerazumevanje Evropskega parlamenta in pomankanje spoštovanja do poslank in poslancev. Ni res, da bi to bilo tako in to škoduje politiki. Videli smo kampanjo blatenja proti parlamentu na stranih časopisov, ki bi morali biti drugačni. Danes smo tudi imeli tak primer. Ni naša naloga, da kar tako potrjujemo stvari, ki prihajajo strani komisije ali da nas skrbi zapuščina komisije. Naš namen je, da nadziramo zelo kompleksen del zakonodaje. In to smo počeli skupaj v zadnjih nekaj mesecih. In časovni okvir, naj ga na kratko razložim, tako da boste točno vedeli, si ne boste delali utvar, kako hitro smo delali. Ta odbor je dobil ta predlog sredi januarja, ko smo končno razrešili vse izzive za odbor. Nekaj dni kasneje je bilo moje poročilo že objavljeno. 8. aprila glasujemo sedaj o tem, po dveh krajših odlogih. To so zahtevali vse skupine, ker nismo bili še pripravljeni za glasovanje. Tak je ustrezen parlamentarni proces. Naj bom popolnoma jasen, kar se tiče Evropske komisije. Dobro smo upravili delo, nikogar ne plačujejo velike korporacije in prosim, v prihodnje spoštujte postopke parlamenta. Mrljivo smo delali in mislim, da smo dosegli zelo dober rezultat pri tem spornem dosijajo. Upam, da bomo po današnjem glasovanju imeli močan parlamentarni mandat za pogajanja. Hvala. Okay, thank you to the rapporteur. So... Hvala lepa. Dobro, to je precej zapleteno glasovanje. Bodite potrpežljivi, saj nam bo uspelo. Ko bomo glasovali, bom tudi povedal, na kateri strani smo. Vsaj moj seznam, morda je ta drugačen od vašega, tako da bom počasen, pa nam bo uspelo. Kompromis ena. Elektronsko glasovanje. Najprej preverimo, če smo vsi zbrani na vzoči. Vidim, da so nekateri že glasovali prav. Glasujemo. nekaj trenutkov časa še imate, ker je to prvo glasovanje, da se vsi posedete. Ste si glasovali? Prav, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 14. stran, kompromis 2. Kompromis 2. Ja bom malo počakal, da ne bo kakšne napake. Ste vsi našli kompromis 2, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Nima več zaznamka. Aha, gremo na stran 30. Gre pa za vodno izjavo 9 vodna izjava 9, z današnji, glasujemo. Predlog spremembe 89, hvala, Birgit. Ja, vodna izjava 9, 89 je predlog spremembe, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 3. To je na strani 31, kompromis 3, glasujemo. ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Prehajamo na 34. stran na mojem seznamu, to je kompromis 4a. Kompromis 4a, glasujemo. Kompromis 4a. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na kompromis 4 na isti strani. Glasujemo. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 5 na strani 48. Kompromis 5. Glasujemo, kompromis 5. Še vedno glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 51. stran. kompromis 6. Stran 51 na mojem seznamu. Kompromis 6 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 7. Na strani 68. Kompromis 7. Glasujemo. Kompromis 7. Kompromis 7. ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8, stran 73. Kompromis 8, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. to je pa 78. stran, predlog spremembe 570. 570 na strani 78. Glasujemo. Aha, se upravičujem, pravi predsednik, dva predloga sprememb skupaj gre za predlog spremembe 570 in 146 skupaj. Glasujemo. pet, sedem, nič in ena, štiri, šest. Na strani oseminsedemdeset, konec glasovanja, zavrnjeno. Ja, to je poduk počasi, moramo glasovati. Sedaj pa kompromis 9. Kompromis 9. Na isti strani glasujemo. Kompromis 9. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa stran 81, kompromis 10. Glasujemo. Glasujemo. ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto, kompromis 11, na 83. strani, 11, kompromis 11, glasujemo. Kompromis 11, konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 12, stran 86, kompromis 12, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 613 na strani 88. 613 na strani 88 glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naslednja stran 611 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Stran 93. Kompromis 14. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15, stran 95. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 657 na strani 97, 657. sklopu 657 do 228, pravi predsednik. Ne, se popravlja 657 in 660. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 228. in IMCO 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 17. 17, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 18, to je na strani 109. Kompromis 18, glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 715 in 716 skupaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kult 83. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 726. 726, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 734 in IMKO 123 skupaj, identična, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 732 glasujemo. Sedemsto dvaintrideset in sedemsto triintrideset sta enaka, glasujemo skupaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa priloge, imko sto devetindvajset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. 48, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 49, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kult 3. Ne, se upravičujem. Imko 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kult 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kult 8. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Imko 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Imko 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Perlok smo imbe 112. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 113, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog svojembe 206, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 205. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kult 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 207. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 209. Glasujemo. Konec glasovanja. 209. 209. Še vedno lahko glasujete, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pomalo počasneje. 210. 210. 210, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 211, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe IMCO 29, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 216 in 217 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa še 218, 218 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa še končno glasovanje poimensko o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. ILS pravi, da so proti, pa to ni res. Še vedno lahko glasujete, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto 35 za, 1 proti, 8 glasovanja vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Tako smo končali z glasovanjem. Hvala. Uh, um, Kolegi, še dve točki imamo na današnjem dnevnem redu, zato če nameravate ostati, prosim, ostanite in če pa odhajate, naredite to potiho. Torej, nadaljujemo z deseto točko, to je vprašanje komisiji za pisni odgovor, ki ga je vložila Sofi Intveld iz skupine Alde o španskem zakonu o varstvu podatkov, ki političnim strankam dovoljuje obdelavo osebnih podatkov državljanov brez soglasja in podano je bilo na podlagi odločitve sprijete v odboru Libe. Um, uh, In sicer zato, ker komisija v roku določenem po poslovniku ni odgovorila na uh, to vprašanje in mora zato odgovoriti na vprašanje v odboru. Komisijo predstavlja gospod Mikol, uh, vodja uh, oddelka v GD Just. In Najprej bi dal besedo Sofiji Intveld, da še enkrat pove, zakaj je bilo to vprašanje sploh postavljeno, no to pa bomo dali besedo komisiji. Ja, namreč konec novembra smo postavili vprašanje Evropske komisiji o španskem zakonu za varstvo osebnih podatkov, ki omogoča političnim strankam, da obdelujejo osebne podatke državljanov brez njihovega predhodnega soglasja. In to je še toliko bolj uh, nujno bilo takrat zaradi uh, španskih volitev, pa tudi zato, ker bo, uh, smo pred prihajajočimi evropskimi volitvami. In uh, Komisija je odgovorila v pisnem odgovoru, da se strinja z našo zaskrbljenostjo in da bo prosila španske organe za pojasnilo ter se je pogovorila o tem, kako naj bi postopali naprej. Ampak v zvezi s tem eh, od komisije nismo dobili nobenega odgovora do 28. februarja. V tem času pa je ta nov zakon eh, bil izvan pred španskim sodiščem in kot razumem, je sodišče dalo španski vladi čas, da odgovori do 2. aprila in v tem času eh, na kar naj bi sodišče izdalo svojo odločbo v desetih eh, dneh, vendar po skladu z določenimi postopkovnimi pravili bi mogoče ta rok lahko bil daljši 30 dni. Vsekakor pa bi bilo dobro, da bi bil odgovor podan pred španskimi volitvami, ki bodo 28. aprila in tudi pred evropskimi volitvami. Mislim, da mm, španska vlada tej temi posveča veliko pozornost, veliko pomena. In mislim tudi, da mora ta, mora ta, ta zakon um, podpreti oba domova parlamenta, mislim, da to tako imenujete. Uh, Kakorkoli, ne gre za pomembno zadevo samo za špansko vlado, to je res za vse zelo pomembno. Vsi govorimo o tem, da je treba zagotoviti svobodne, demokratične, pregledne volitve in zagotoviti, da mm, ne bo na nje in na rezultate nič vplivalo. Kot se spomnite, smo bili v Evropskem parlamentu šokirani nad dejstvom, da je Cambridge Analytica uporabljala podatke za to, da je s tem manipulirala rezultate volitev in zato je dejstvo, da je španska vlada pripravila takšen zakonski predlog, eh, zaskrbljujoč. Zato me res zanima, kaj je v tem času naredila komisija, torej v času, odkar nam je podala pisni odgovor po 28. Eh, februarju in kaj nam ima o tem povedati. Hvala. gospod Mikol. Hvala lepa. Najprej se upravičujem, da smo odgovor poslali vašemu odboru po določenem roku in Naj povem, da smo poleg tega vprašanja parlamenta dobili tudi kar nekaj informacij o um, novem predlogu španske zakonodaje. In zato je gospa Jurova tudi uh, se obrnila na španskega ministra za pravosodje. Na to smo imeli tudi pogovor z um, španskim organom za varstvo uh, podatkov. In ugotovili smo, da eh, ta zakonodaja predvideva kar nekaj klauzul, klauzul za tolmačenje 58. Eh, člena eh, španskega zakonskega predloga. Ampak kot je spoštovana poslanka upozorila, smo v bistvu v istem času, ko smo bili v stiku s španskimi organi, izvedeli tudi za pritožbo španskega varuha človekovih pravic, ki jo je prijelo špansko sodišče. Torej, v tem času smo še naprej nadaljevali s pogovori s španskimi nacionalnimi organi, ampak čakamo pa sedaj, kako se bo zadeva razvila. Dvostranska srečanja s španskimi organi bomo imeli v kratkem in takrat bomo ponovno izpostavili to zadevo. Predvsem pa v tem obdobju čakamo, kako bo sodišče odločilo o tej zadevi. Hvala. Hvala lepa, Sofie Intveld. Ja, hvala lepa. To je le delno zadovoljivo, kar ste povedali. Kaže sicer, da je komisija resno vzela vprašanje in da je vzpostavila stik s španskimi organi, ampak tukaj imamo tudi časovni element. In v tem kratkem roku, torej to, kar ste povedali, ni dovolj. Volitve bodo organizirane čez približno tri tedne in če se bo ugotovilo po volitvah, da o ja, tukaj pa smo imeli problem, to gotovo ne bo sprejemljivo. Torej, Evropska komisija seveda ni sama po sebi varuh eh, nad uh, osebnimi podatki. Uh, je pa Evropska komisija varuh nad novo zakonodajo in zato nas zanima, kaj bo komisija naredila za to, da bo zagotovila, da se ti podatki ne bodo uporabili za namenom manipulacije volitev in kako bo zagotovila, da se to tveganje ne bo ponovilo ne enkrat daleč v prihodnosti, ampak da do tega tveganja ne bo prišlo v bližnji prihodnosti na sedanjih volitvah. Torej, kaj bo komisija storila konkretno, glede na to, da gre za nujno zadevo. Izvolite. No, dve zadevi imamo tukaj. Prvič želim poudariti eh, to vprašanje soglasja. Torej to, da se podatki obdelujejo brez soglasja, to ni nujno kršenje um, prava oziroma zakonodaje. E, ta podlaga je nacionalna zakonodaja, ki mora zagotoviti dovolj varnostnih klauzul, ampak dvomi se pojavijo e, glede tega člena, kot je napisan zdaj. Torej, ali ta člen zagotavlja dovolj varovalk ali ne. In tako, glede na to, eh, da je španski organ za varstvo podatkov to razlagal tako, da je tukaj dovolj varovalk, imam, je eno dejstvo, drugo dejstvo pa je, da mora o tem še odločati sodišče. Torej, po eni strani imamo se strani španskih organov za varstvo podatkov zagotovila, da tukaj je dovolj varovalk, seveda pa se španski organi zavedajo naše, naših skrbi, vendar pa ne moremo ničesar ukriniti, dokler ne bomo seznanjeni z odločbo sodišča. Dobro, ne nameravam monopolizirati te razprave, vendar pa prvič eh, to, da gre tukaj za neko krožno zadevo oziroma razlago, je po mojem samo neko pojasnilo in to gotovo ni dovolj. Seveda se ne moremo vtikati v zadevo, ki je v obravnavi pred sodiščem. Ampak komisija mora zagotoviti, da se evropska zakonodaja primerno prenese in uporablja. Torej, seveda ne morete uh, imeti vpliva uh, v sodni postopek, vendar pa gotovo lahko date vedeti španskim organom, da uh, njihova zakonodaja ni v skladu z evropsko. Ta uh, krožna določba gotovo ni v skladu z um, uh, evropsko zakonodajo in mi smo naše vprašanje postavili že 22. novembra, torej zakaj je bilo potrebno toliko časa in zakaj zdaj, ko se tako zelo bližajo volitve, razpravljamo o tem, ali je možno, da bi takšna uporaba osebnih podatkov vplivala na izid volitev. Hvala lepa. Zdaj dajem še besedo komisiji, da zaključi. No, mi smo uradno podali sporočilo španskemu eh, nacionalnemu organu, da eh, je ta zakonska določba zaskrbljujoča. To smo storili. Na višji ravni, kot da pristojna komisarka piše pristojnim ministru, tega ne moremo narediti. Eh, To sporočilo smo podali in tudi v dvostranskih odnosih z španskimi organi, torej sporočilo je bilo posredovano torej na najvišji ravni, na delovni ravni. Eh, španski organ za varstvo podatkov je s tem seznanjem. Povedali smo, da ta krožna določba ne, ni pr, ne, prava eh, oblika zakonodaje. Eh, španski organ je zagotovil, da tukaj je dovolj varovalk. Uh, ampak še enkrat bom ponovil isto, pa čeprav to zveni birokratsko, pač vem, da tako zveni. Eh, zadeva je sedaj pred sodiščem v Španiji in mi moramo pač počakati, da se uh, ta sodni postopek zaključi. Ja, hvala. Prav na kratko se bom oglasila, zato da povem, da smo tudi mi zelo zaskrbljeni nad tem, uh, da eh, neka okrožnica eh, je premajhno zagotovilo in tukaj govorimo o tako občutljivih vprašanjih, tako občutljivih točkah, ki lahko pomenijo tako veliko tveganje, da zaradi tega ne moremo biti povsem zadovoljni s tem, kar ste nam povedali. Menimo, da je treba to sporočilo v političnem smislu še bolj ukrepiti, zato da bodo španski organi lahko zaustavili uporabo te določbe, ki se dotika tako občutljivih zadev in uh, temeljnih pravic. V redu. torej do zaključka ne bomo prišli do tega, ampak ja, izvolite, boste imeli zadnjo besedo. Ja, stvar je taka, da so pred nami volitve in mi moramo našim voljivcem obrazložiti, zakaj je Evropska unija za nje dobra. Sama sem bila ena od poročevalcev v senci pri zakonodaji o PNR. Ure smo porabili za pripravo tega zakonskega besedila in zelo smo se ukvarjali z vprašanjem, da teh podatkov ne, bi bilo, ne sme biti možno zlorabiti v namene volitev. In zato mislim, da bi morala komisija in komisar prevzeti odgovornost, če se pojavi tako tveganje, taka nevarnost za demokracijo in če je komisija v tem trenutku lahko uh, reče le to, da no ja, uh, dajmo počakati, kaj bodo rekli španski organi, sporočili smo jih, zakaj smo zaskrbljeni, potem poslušajte, zakaj sploh pripravljamo to zakonodajo. Uh, Če je rezultat takšen, potem se res sprašujemo, ali ima sploh smisel še kaj delati na tem, ali je res to vse, kar smo pripravljeni storiti za našo demokracijo, ali, to, ali nas res samo toliko skrbi. Osebno se mi to zdi izredno zaskrbljujoče, saj se v tem času lahko dogaja marsikaj. Ja, ok, oprostite. Ja, oprostite, jaz bi rad že zaključil, ker ima, me čakajo druge stvari. Ja, ja, kar nadaljujte. No, mogoče lahko pišete komisiji in ji sporočite, da res nismo zadovoljni z njenim nedelovanjem. No, v redu. To je zdaj samo zagata zame. No, naslednje srečanje odbora je 11. aprila ob 9. in to bo tudi nekaj, uh, zadnje uh, srečanje. Ja, pa se moramo že enkrat končati, moramo oditi. Torej, če imate še kakšno točko, bomo o tem jutri razpravljali. Torej, uh, zadnje zasedanje odbora Libe v tem mandatu bo 11. aprila ob 9. No, če vas je to skrbelo oziroma zanimalo. 11. aprila ob 9. Hvala lepa.